naredili še bolj uh, stroge, še bolj natančne, še bolj verodostojne in transparentne. Hvala lepa. Dank, Herr Hvala lepa, komisar Barnier. Nekoliko zamude že imamo. Smo si pridelali nekaj zamude, komisar Barnier. Uh, morda tudi zaradi tega, ker ste odgovorili na uh, vprašanje vsakega govornika morda bi v prihodnje lahko odgovorili samo eh, tistim, ki so še vedno tu v dvorani in na ta način bi morda lahko prihranili nekaj časa. Tako. Razprava na to temo je torej zaključena. Naslednja točka na dnevnem redu pa je vprašanje za ustni odgovor za razpravo v zvezi z izvrševanjem pravil o ladijskem prevozu stropenih odpadkov v države v razvoju. Najprej dajem besedo avtorjem kot prva kolegica Berter. Hvala lepa, gospod komisar. Če bi se kdorkoli od nas eh, zbudil zjutraj, ugotovil, da nam je bogati eh, sosed eh, odvrgal svoje strpene smeti na naš vrt, bi bili besni. Ampak to se dogaja vsak dan. Vsako leto na tone stropenih odpadkov prevažamo iz Evropske unije v tretje države. V nasprotju z Evropsko okoljsko zakonodajo to se tih otapi skozi eh, pristanišča brez nadzora in tri četrtine električnih eh, odpadnih naprav v EU ne vemo, kje konča in le eno tretjino teh odpadkov se obdela v skladu z našo zakonodajo. V Združenem kraljestvu povprečni Britanec odvrže štiri kose elektronske opreme vsako leto. To je 500 tisoč ton Eh, starih televizorjev, računalnikov, telefonov na leto in več kot polovico tega eh, ni nikjer zavedenega eh, v smislu reciklaže, ampak nekako čudežno izgine in to velja samo za nas, za nas državo. Iz nadzor nad oziroma izvoz to vrstnih odpadkov je prepoveden, ampak vsako leto imamo po podatkih verjetno 22 tisoč ton nezakonitih pošiljk iz Evropske unije. Direktiva vi določa, da moramo Eh, izvoženi artikli biti delojoči, funkcionalni. To pa seveda temelji na vse evropskih inšpekcijskih ukrepih, ki jih pa jasno ni. Eh, ti eh, odpadki vključujejo cink, kadmi, tudi svinec in vse druge številne snovi, ki so zelo stropene, ko se jih zažiga in ravno s sežiganjem teh odpadkov se najbolje pridobiva te surovine. Pogosto so pri tem odeleženi otroci in ne moremo se izogniti okoljskim in zdravstvenim posledicam tega škandala, ki vplivajo na najbolj ranljive. In kot evropejka moram reči, da me je sram. Zahvaljujem se komisiji za odgovor, ampak pomembno je vedeti tudi podrobnosti o tem, kako namravamo to eh, vrzel v ureditvi prevoza odpadkov eh, premostiti. Na tone tovrstnih odpadkov že imamo v afriških državah in zanima me, ali je morda potrebno zakonodajo to spremeniti ali pa gre zgolj za vprašanje uveljavljene zakonodaje. Eh, gre za res eh, nujno vprašanje in ukrepati je potrebno takoj. Veselim se vašega odgovora. Hvala. Hvala lepa, kolegica Birder. Naslednja kolegica Rosbach, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Veseli me, da se veliko kolegov zaveda, da naši odpadki ne izginijo, izginijo kar tako. Ne, žal, končajo nekje, kjer nikogar za njih ne skrbi. Pred leti so številne evropske države začele pošiljati svoje stare ladje, eh, polne azbesta v Indijo. In eh, v Indiji potem. Eh, na obalah razgrajujejo to vrstne ladje. V afričkih državah eh, poteka razgradnja elektronskih naprav in se tam posamezne komponente ločujejo. Evropska unija torej nima ustreznih možnosti za spoštovanje sicer dobrih pravil, ki so bili, bila uveljavljena 12. julija 2006. Izvajanje te direktive je odvisno od eh, držav članic, kot zapisano v členu 50 omenjene uredbe, ampak nekatere države članice eh, to sploh ne zanima. In nekaj treba storiti s tem v zvezi, kajti 70 milijonov ton ni zanemrljivo in eh, ta količina se več čas veča. In zato poleg pisnega vprašanja sprašujem tudi, ali je komisija že razmislila o tem, da bi imeli posebna eh, nadzorovana območja v pristaniščih za odpadke. To bi omogočalo boljši nadzor. In zanima me tudi, ali komisija razmišlja o ustreznih, eh, ustreznem ozaveščanju javnosti s tem v zvezi, kajti pomembno je, da so državljani ozaveščeni o tej problematiki, kajti brez njihove pomoči pri boju proti problematiki nevarnih odpadkov ne bomo dosegli nobenega napredka. Hvala lepa, kolegica Rozbah. Naslednji kolega Zeber, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, ne le v bančnem sektorju eh, imamo pravile, ki jih ne uveljavljamo, ampak tudi na področju okolja. Imamo izgled uredbo 2006, ki pa ne funkcionira, ker ugotavljamo, da predvsem nevarni odpadki, prehajajo čez naše meje v države v razvoju, kjer seveda niso zagotovljeni pogoji za ustrezno obdelavo teh nevarnih odpadkov in eh, nestrokovno ravnanje z odpadki tam potem vodi do okoljskih eh, problemov, ki v ekstremnih primerjih področajo tudi številne zdravstvene težave številnim ljudem. Eh, gre pa tudi za to, da gre za zelo verodostojne Eh, vire. Naša strategija EU 2020 je konec konca tudi strategija o tovrstnih eh, virih in resursih in ti odpadki so eden takšnih resursov, ki jih imamo na voljo. Mislim, da bi eh, morali naše raziskave na tem področju izboljšati na ta način, da bomo tudi na koncu življenjske dobe nekega proizvoda uspeli tiste najbolj vredne snovi Eh, uporabiti ponovno. Gospod Potočnik je 7. aprila letos najavil, potem ko je komisija eh, zelo dolgo to problematiko eh, obravnavala in storila nič. Dejal je torej, da bo letos jeseni objavil sporočilo komisije o tem, kako komisija namerava rešiti to problematiko z vidika izvajanja uveljavljena in sistema inšpekcije in kako namerava tudi izboljšati. To področje zanima me, ali gospod komisar lahko poveste kaj o tem, kako poteka delo na tem področju. Eh, komisar Potočnik je govoril v nekem nagovoru tudi o agenciji eh, za to področje. Agenciji imamo že veliko in eh, ne vem, ali naj bi dejansko zdaj razmišljali o tem, da se ustanovi agencija za nadzor nad izvajanjem nadzora nacionalnih organov ugotavljamo, da so to problemi, ki jih eh, je potrebno rešiti, ki jih zaenkrat ne rešujemo, ustrezno zanimame, kakšno je stojiče komisije s tem v zvedi. Hvala kolega Zebr, za tri minute ima besedo gospa Hasi. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. Neustrezno izvajanje direktive o izvozu odpadkov je problem že kar nekaj časa in to izpostavlja tudi Evropska agencija za uveljavljanje evropske zakonodaje. Mm, gre za sicer bistveno izboljšanje na zakonodajni ravni od 2003, ampak eh, zdi se vendarle, da je komisija komaj da kaj storila na tem področju. In eh, več študij je že bilo upravljenih strani komisije, ko gre za reformo direktive o odpadni elektronski in električni opremi. Eh, vsa leta tudi parlament poziva k boljši zakonodaji tudi na področju nadzora. Leta 1999 smo v poročilu Jackson določili minimalne zahteve za nadzor. V letu 2003 smo sprejeli poročilo o potrebnih reformah in v letu 2008 smo v resoluciji o minimalnih zahtevah eh, za nadzorne ukrepe tudi izpostavili to vprašanje. Skratka, vse to je komisija preprosto ignorirala. Eh, potem smo imeli leta 2004 velik škandal, ko se je predobalo zelo nakošene obale v morje odvrgli ogromne količine tovrstnih odpadcev. Komisar Dimas je dejal, da bo okrepil nadzor nad eh, izvozom odpadkov in eh, nad izvajanjem področne direktive za državo članice, ampak ni se zgodilo prav nič. Več študij komisije je priporočilo ustanovitev ločenega organa, ki bo bdel nad eh, izvajanjem zakonodaje z področja odpadkov. in na to agencijo ne bi prenesli eh, več nalog, vključno tudi z eh, revidiranjem postopkov nadzora v državah članicah, ampak nobenega predloga v to smer ni bilo. Lansko leto je študija komisije privedla do zaključka, da bi bila najboljša alternativa ta, da se sprejme nov zakonodajni inštrument za kriterije izvajanja tega nadzora. Ampak nič se ni zgodilo. Eh, komisar Potočnik je dejal, da je izvajanje okoljske zakonodaje ena od njegovih prioritet, pa vendar se ni nič zgodilo. Zato sprašujem, kdaj bo komisija končno resnično ukrepala in eh, nehala naročati zgolj nove in nove študije, kdaj bomo dobili resnične zakonodajne predloge in ne samo sporočila komisije in pa študije. Kot je dejal gospod Zeber, bi na ta način resnično lahko izboljšali tudi učinkovitost izrabe resursov v Evropi. Hvala lepa, kolegica Hasi, kot zadnja eh, v imenu avtorjev, kolegica Vils, dve minuti. Spoštovane kolegice in kolegi, nezakonit izvoz odpadkov in nezakonito uh, odlaganje teh eh, odpadkov, uh, tudi z vidika zdravja in okolja za milijone ljudi širom sveta predstavlja vse večjo nevarnost. V Evropski uniji se količina stropinih odpadkov vse čas veča zaradi vse večjih stroškov ravnanja s temi odpadki. Je skušnjava velika, da bi to vrstne odpadke izvozili v države z Eh, nizkimi stroški eh, za odlaganje teh odpadkov in nizkimi eh, okoljskimi standardi. Veseli me, da je to vprašanje naletelo na razumevanje širom političnega spektra in veseli me, da parlament na tem področju tudi enotno ukrepa. Zakonske vrzeli, ki omogočajo dovrstni izvoz, je potrebno premustiti. Obstoječa uredba o prevozu ostropenih odpadkov v države v razvoju je nekaj, kar moramo okrepiti. Potrebujemo zakonodajni eh, predlog za okoljske inšpekcije, ki jih je zahteval parlament že leta 2008, da bomo ladje v pristaniščih lahko dejansko učinkovito nadzirali s pomočjo lokalnih pristojnih organov. S tem moramo omogočiti tudi, da se ladje širom Evropske unije v primeru utemeljenega suma eh, zadržijo v pristanišču. In mislim, da moramo ta predlog podkrepiti z skupno resolucijo vseh eh, političnih skupin. Na obali Kalabrije, nekaj, le nekaj mil od pristanišča, leži ladja, ki je bila znana po številnih tovrstnih eh, izvoznih eh, poteh v Terenskem morju, sumimo še več takšnih potopljenih ladij. In To pomeni, da je potrebno zagotoviti preglednost prevoza odpadkov in tudi zanesljivo lokalno inšpekcijsko službo. Hvala lepa, kolegica Vils. V imenu komisije ima besedo komisar Barnije. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej napovem, da obžalujem dejstvo, da kolega Potočnik ne more biti na svoj z nami, saj je v New Yorku za podpis pomembnega Eh, sporazuma iz Nagoje o biotske raznovrstnosti. Eh, vendarle me veseli, da lahko vsaj poskušam nadomestiti njegovo prisotnost. Tukaj gre za problematiko, ki me je vedno zanimala, tudi sam sem bil ministr za okolje v svoji državi in eh, nikakor nisem pozabil, da sem bil v svojem prvem mandatu kot komisar v desetimi leti. Storili že veliko tudi za to, da bi skupaj s parlamentom skušali rešiti to zelo težko vprašanje. Uredba v zvezi s prevozom hm, odpadkov prepoveduje izvoz nevarnih odpadkov v države v razvoju, prav tako eh, prepoveduje prevoz ročnih eh, drugih vrst odpadkov v tretje države. Kot veste, je način izvajanja te zakonodaje zelo raznolik od države do eh, države države veliko prizadevanje za to, da bi zaobšli to prepoved in da se ti odpadki potem izvažajo iz tistih držav, kjer so inšpekcijski nadzori manj zahtevni. Pogosto se tudi eh, odpadki izvažajo mm, pod krinko lažnih deklaracij, če že da gre za rabljeno blago in eh, ključni gospodarske dejanje, ki spodbuja to vrstni izvoz, eh, tudi nedovoljen izvoz eh, je seveda eh, pomankanje normativov v teh državah, ki sprejemajo te odpadke. Tu potem prihaja do onesnaženja zraka, voda, tal, zdravstvenih posledic, ki ste jih omenili, gospa Vils, gospa Beder in tudi gospa Rozbah je to omenila in vse to seveda predstavlja veliko nevarnost za zdravje ljudi in predvsem otrok, kar je najbolj škandalozno, eh, enako velja tudi za delavce v teh obratih in za ostale prebivalstvo. Velika vsebnost toksičnih eh, snovi predstavlja še večje tveganje, še posebej, ko se uporablja neustrezna tehnologija za eh, obdelavo teh odpadkov v namembnih državah. Ne zakonit prevoz odpadkov v te države ima tudi negativen vpliv na konkurenco, kajti tista podjetja, ki spoštujejo zakonodajo, seveda potem postanejo manj konkurenčne. Evropski sektor recikliranja, ki je zavezan strogim predpisom Evropske unije na področju okolja, je dinamičen sektor, ki mm, predstavlja več kot 95 milijard evrov Eh, vreden eh, sektor, eh, zaposluje več kot milijon in pol ljudi in predstavlja en odstotek BDP-ja. In ta sektor recikliranja, sektor obdelave odpadkov je tudi sektor, ki mu to vrsta nedovoljena trgovina za odpadke škoduje. Ustrezno spoštovanje omenjene uredbe bi ta sektor lahko spodbudilo k še nadaljemu ustvarjanju delovnih mest in investicijam v Evropi. Nekakovostno recikliranje pa seveda konec koncev pomeni tudi izgubo virov, kajti sekundarne surovine vsekakor lahko pripomorejo k eh, izpolnjevanju potreb po surovinah v Evropski uniji. Zato je potrebno izboljšati eh, razmere na podlagi te postavljene diagnoze in zato si komisija prizadeva ugotoviti, ali morda potrebujemo dodatne dopolnilne zakonodajne ukrepe in če se bo to izkazalo za eh, takšno, bomo tudi ugotovili, kakšne mm, sisteme je potrebno uvesti za učinkovitejši nadzor. Trenutno izvajamo analizo vplivov različnih možnih scenarijev, ko gre za nacionalne eh, programe, prav tako eh, Mm, obvezna nacionalne ocene tvegan, prav tako razmišljamo tudi o tem, kako okrepiti vlogo inšpekcijskih organov, prav tako razmišljamo o tem, da bi uvedli obratno dokazno breme za tiste, ki podajajo lažne deklaracije o izvozu. Naj povem, da je možno zaobiti pravila te uredbe s tem, da se v deklaracijo izvozna deklaracija zapiše, da gre za rabljeno blago in ne za odpadke. Problem je v tem, da države članice ne izvajajo ustrezno inšpekcijskih eh, obveznosti in zato je potrebno uredbo dopolniti za natančnejšimi pravili v zvezi z inšpekcijo. Zakonodajne ukrepe je potrebno pospremiti tudi z ustreznim usposabljanjem tistih, ki so odgovorni za nadzor nad izvajanjem pravil, kot že rečeno. Na ravni Evropske unije, to je druga zadeva, nezavezujoče smernice lahko izboljšajo tudi sam način nadzora nad izvajanjem te uredbe. Zato še posebej velja za carinske organe in na ta način bi lahko prispevali k boju proti nedovoljenim eh, izvozom. Ampak same smernice seveda ne bodo dovolj, potrebujemo tudi zavezujoča pravila za uspešnejši boj proti temu problemu. Celovito gledano, in to je mm, tretji element, se je proizvodnja odpadkov stabilizirala v zadnjem času, stopna reciklaže se je v zadnjih petih letih tudi bistveno povečala, to, kar pa je bistveno v tem trenutku, so velike razlike med posameznimi državami, ko gre za izvajanje eh, zahtev na področju odpadkov. Eh, dame gospodje, poslanke poslanci, komisija se zaveda eh, okoljskih, eh, gospodarskih, tudi človeških posledic nedovoljenega izvoza. Mm nevarnih odpadkov in primer klonokoščene obale je eden najhojših eh, primerov, ki jih imamo v spomenu in tudi tu je komisija upravila več študij s tem obvezi, da rezultati preiskav so na voljo na naši spletni strani. Čim se ugotovi, da gre za nedovoljen izvoz, eh, je preden ukrep vračila odpadkov v državo izvora. Če so odgovorni eh, Če odgovornih ni možno odkriti oziroma najti, potem so odgovorne posamezne države članice v primeru slonkošine obale je moralo podjetje plačati več kot 180 milijonov evrov za čiščenje območja in tudi plačati očkodnino v višini 30 milijonov eh, evrov. Gospoda Zebru lahko odgovorim, da se je gospod Potočnik zavezal, da bo pripravil eh, sporočilo o tem vprašanju in da ta dokument že je tudi v pripravi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar Barnier. Samo gospa Veslund se bo oglasila v imenu politične skupine. Izvolite. Vi upprörs eh, många över att Europa fortfarande trots en omfattande offentlig debatt. Najlepša hvala za besedo. Kljub tej eh, široki razpravi o odlaganju eh, odpadkov v revnih deželah nismo dosegli veliko uspeha ti uh, eh, odpadki m, mm, uničujejo okolje in enostavno, da bi jih ustrezno, namesto da bi jih ustrezno obdelali, jih enostavno uh, zavržemo. To uh, je nevarno za zdravje ljudi, otrok, uh, to onesnažuje uh, vodo uh, in to onesnaženje bo ostalo še generacijo naprej. Uh, Evropska komisija dejansko mora predlagati spremembe obstoječe zakonodaje. Kot kaže, nevarni opadki, nevarne kemične eh, snovi eh, je, eh, se uporabljajo na neustrezen način in če imamo obstoječe zakonodajo pa se ne uporablja, potem moramo imeti eh, boljšo zakonodajo in moramo zastavljati eh, bolj stroge eh, cilje pri izbiranju odpadkov. Tukaj se mora tudi komisija vzdvati na ustrezen način. Kot so že mnogi rekli in tudi komisija sama, potrebujemo neke vrste poenostavitev in razlago, katere eh, pravila je treba uporabiti za um, prevoz eh, oziroma odlaganje nevarnih eh, odpadkov v uh, državah v razvoju. Treba je opredeliti, uh, katere snovi so dejansko strupene in nevarne. In uh, vse to morajo države članice obravnavati kot prednostno nalogo. Do sedaj svojih odgovornosti na tem področju ne izpolnjujejo, ne spoštujejo spoštujejo evropske zakonodaje. Eh, prevzeti morajo večjo odgovornost in od Evropske komisije pričakujemo, da bo opravila svoje delo ter da bo zagotovila izvajanje pravil. Treba je um, iti v pravo smer in biti bolj pozoren, je pa pred nami še dolga pot. No, Hvala lepa, gospa Veslund. Zdaj pa postopek Catch the Eye. Gospa Rojtova je prva. Eh, najlepša hvala gospod predsedujoči. eksponenčna rast eh, odpadkov v evropski uniji je pravzaprav neka časovna bomba pa ne le v evropski uniji ampak tudi v državah v razvoju kamor izvažamo eh, strupene in nevarne odpadke. Eh, gospod komisar, pozdravljam vašo izjavo, da eh, komisija dejansko želi zapolniti vrzeli v zakonodaji in to v čim krajšem času. Vendar pa mislim, da v državah članicah ni dovolj pripravljenosti, ne želijo investirati v dodatne kontrole, ne želijo uvesti dovolj strogih standardov in eh, sankcij za. Um, kršenje obstoječe zakonodaje. Mislim, da moramo pripraviti eh, skupno strategijo, naprimer z AKP državami, zato da se bomo borili proti nelegalnemu izvozu eh, odpadkov v te države in moramo eh, zagotoviti isto obravnavo tudi v Afriki. Hvala lepa, gospa Rojtova. Kolega Segedi, eno minuto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 Ladijski prevoz strupenih odpadkov je postal zelo dober posel. Razlog za to so visoki stroški recikliranja, drugi razlog pa je, da so včasih postopki preveč zbirokratizirani. Po eni strani bi zato morali upravno breme in stroške za tista podjetja, ki zakonito odlagajo odpadke, zmanjšati. Spodbujati moramo podjetja, da svoje poslovanje še naprej izvajajo zakonito. Po drugi strani pa potrebujemo sankcije in strožje kontrole proti mafiji. Hvala lepa, kolega Mikolašik. Ja, je tri štvrte na dvanásť v noci a my tu hovoríme o vážnej. Hvala lepa. Sedaj je že 15 do 12. Pogovarjamo pa se o zelo resni zadevi. Pogovarjamo se o pošiljkah odpadkah v države v razvoju. To je pravi škandal v 21. stoletju. Evropske eh, države počnejo tisto, čemor gledamo v filmih z Julio Roberts. Uh, mislili smo, da se to lahko zgodi le v Kaliforniji, kjer podjetja izvažajo uh, strupene odpadke in posledično vodi to v smrt mnogih ljudi. Ampak to se dogaja tudi v Evropski uniji. Izvažamo ogromno odpadkov v afriške države, naprimer. In te se skoraj ne morejo um, obraniti pred eh, zelo nevarnimi odpadki, kot so naprimer eh, svinec ali živo srebro. To je lahko zelo nevarno za človekovo zdravje in zato prosim, da komisija uvede konkretne ukrepe za izboljšavo. Hvala lepa. Gospa Megene za zaključek. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Eh, problem v Evropski uniji obstaja zaradi tega, ker naši državljani mečejo smeti pred lastne pragove. Ampak eh, To počnemo eh, tudi eh, s tem, da izvažamo v revne tretje države. Komisija govori o novi zakonodaji, vedno pa me eh, skrbi to, da v bistvu samo nalagamo eno plaz zakonodaje na drugo, pri tem pa sploh ne razmišljamo o izvajanju. Zato bi prosila komisijo, da se loti vprašanja izvajanja. V mnogih državah članicah enostavno nimamo ustreznih številk in ne moremo Eh, slediti transportu odpadkov oziroma strupenih snovi. In posledice za eh, dobrobit in eh, zdravje tistih, ki se s tem ukvarjajo, so izredno resne. To je moralno in etično vprašanje in če bi se naši državljani tega zavedali, verjetno sploh tega ne vedo, da se dogaja, bodo, bi mogoče dvakrat razmišljali, predno bi kaj kupili ali vrgli stran. Hvala lepa, gospod Megenes. Za zaključek razprave komisar Barnje. Mikrofon. Oh, voilà. Bom sledil vašemu priporočilu, da ne bom kar sedaj kratek, predsedujoči. Gospa McGuinness je dejala nekaj zelo pomembnega. Gre za vprašanje morale in etike ob eh, vseh vprašanjih javnega zdravja, biotske raznovrstnosti eh, in eh, gospodarstva, ki smo jih omenili. Gospa Vešlund in gospa Rojtova in tudi drugi so dejali, da je komisija vsekakor tu odločena ukrepati in zato pripravljamo tudi študijo vpliva, ki bo podprla ukrepitev evropske zakonodaje na tem področju, še posebej, ko gre za krepitev nadzora in inšpekcij, ko gre za izvoz odpadkov in na ta način mislim, da bomo bistveno zmanjšali število tovrstnih nedovoljenih prevozov. Tako da, da, preučujemo vse možnosti, dajte komisarju Potočniku teh nekaj tednov, da pripravi ustrezne predloge, v njegovem imenu pa lahko povem, da bomo še pred koncem letošnjega leta 2011 eh, predstavili rezultate te razprave in eh, bomo tudi pripravili zakonodajne predloge za boj proti tovrstnim nedovoljenim pošiljkam oziroma prevozom odpadkov. A. Hvala lepa, gospod komisar, hvala lepa vsem, ki ste ustrajali do te polnočne ure. Vidimo, da je to kraljeva disciplina parlamentarizma, ampak s tem je razprava zaključena.